inštrumenti mednarodnega prava. Vaše skrbi sem vzel na znanje in eh, to bom predal tudi komisarju za zaposlovanje. Hvala lepa, komisar. Hvala. Prejela sem tri predloge resolucije, ena je skupna od socialistov in demokratov ter liberalcev, skupaj z GUE druga je od skupine EPP in tretja je od skupine EKR, Evropski konzervativci in reformisti. Razprava je o tem. Je. Konec, o tem bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije, svetovni vrh FAO o varni prehrani. Espinas apotigi. Taxi gre za varnost preskrbe s hrano in izkoreninjenje lakote po svetu. Začeli bomo z izjavo komisije in besedo dajem komisarju. Prosim. You, uh, Hvala, gospod predsedujoča in pozdravljeni, dragi evropski poslanci. Svetovni vrh o prehrani je zadnji v nizu dogodkov na visoki ravni, kjer so govorili o varnosti oskrbe s hrano. Septembra v New Yorku, v Pittsburghu, tudi v Madridu in prejšnji mesec smo imeli v Rimu srečanje. Rezultat je, da smo ugotovili, da izgubljamo boj z lakoto po svetu. Več kot milijarda ljudi trenutno ne dobi dovolj hrane dnevno stanje se lahko še poslabša v mnogih državah v razvoju, tudi zaradi posledic podnebnih sprememb, ki predstavljajo dodatne izzive za sposobnost teh držav, da postanejo samozadostne na področju prehrane. Vrh o varni prehrani je predstavljal vrhunec razprav o prehrani. Ampak časa za razprave ni več, sedaj je čas za ukrepanje. Evropska komisija meni, da je bil vrh koristen iz treh razlogov. Prvič, še enkrat smo se lahko zavezali, da bi dosegli prvi tis, cilj tisočletja, da bi razpolovili število lačnih do leta 2015. Mislim, da bi si morali prizadevati za to, še posebej v tistih državah in regijah, kjer je bil napredek zelo omejen, naprimer v Afriki. Drugič, da bi izboljšali mednarodno sklajevanje in upravljanje z varno preskrbo s hrano. In to bi postala osrednja komponenta kulture za varnost hrane. Evropska komisija podpira to reformo in pomaga z ključnim financiranjem za to po mojem mnenju je to zelo pomemben korak, ki bo utiral pot za globalni sistem varnosti preskrbe s hrano, ki bo temeljil na znanstvenih predlogih in možnosti, da bi javni in zasebni sektori, pa tudi nevladne organizacije pri tem ostali vključeni. Ti akteri so ključni za to, da dosežemo, da bo nov sistem bolj učinkovit kot star. In tretjič, obljuba, da bi spreobrnili začarani krok financiranja na področju kmetijstva. Če želimo izpolniti prvi razvojni cilj tisočletja, da bi razpolovili število lačnih do 2015, potem zaveze, ki smo jih sprejeli v zvezi s pomočjo, je treba izpolniti še posebej strani tistih držav, ki so se zavezale, da bodo temu namenile ni cela 7 odstotka BDP-ja. Nekateri kritizirajo končno deklaracijo, da ne določa bolj specifičnih ciljev v zvezi z kmetijstvom in varno preskrbo s hrano. Ampak povedati moramo, da so se na vrhu G8 ulakvili, že zavezali k specifičnim finančnim ciljem. Sedaj je vprašanje samo na tem, ali bomo to spoštovali. Skupaj z Evropskim parlamentom je Evropska komisija zagotovila eno milijardo hrane in 85 odstotkov tega je že bilo namenjenih za obdobje 2009 do 2011. Vendar potrebujemo več in bolj trajnostno pomoč. Če želimo biti odgovorni za svoje zaveze, potrebujemo globalni sistem sledenja zavezam. Vendar razviti moramo tudi sisteme spremljanja, specifične kazalnike in merila, ki jih lahko uporabljamo za poročanju o vplivu naših naložb. Ampak naj nekaj povem jasno, celo najbolj obsežna zaveza donatorjev bo brez pomena, če vlade v državah v razvoju teh sredstev ne bodo mogle pretvoriti v boljše strategije in ukrepe ter naložbe. Pri razpravi o varnosti preskrbe s hrano moramo paziti tudi na terminologijo in razlikovati med varnostjo preskrbo s hrano, varnostjo varnost, na področju samozadostnosti. Pri tem pa moramo upoštevati, da morajo ljudje imeti dostop do hrane in to je v bistvu vprašanje za revščino. Če bomo zagotovili kmetom dohodek in jim potrošnikom omogočili dostop do poceni hrane, bomo jim pri tem pomagali. Avtarkija je lahko zelo draga strategija in jo v bistvu ne potrebujemo, ker trg dobro deluje. Če dosežemo obsegajoč rezultat, bi bil to velik korak napredek. To je zelo kompleksno vprašanje, ki zahteva holističen pristop. Na tem področju je Evropska unija dosegla velik napredek v prejšnjem desetletju in napredek bomo še naprej poskušali zagotavljati s koherentnimi politikami in z ustreznimi procesi. Različne reforme skupne kmetijske politike EU so močno zmanjšale povračila za izvoz in velika večina podpore za kmete v EU se priznava kot tako imenovana pomoč, ki ne izkrivlja trgovine. To govori tudi STO. Pri dogovoru vse razen orožja lahko EU pomaga s pomočjo raznih sporazumov in, in pomaga pri zagotavljanju varnosti hrane svojim državljanom. V EU smo torej storili že veliko pri krepitvi koherence politike za razvoj in izboljšanju stanja na področju prehrane v državah v razvoju in tudi druge države v tej regiji bi morali storiti podobno in vrh FAO je dokazal, da če želimo doseči svoj cilj do leta 2015, potem moramo povečati zasebne naložbe v kmetijstvu in da moramo izboljšati globalno upravljanje kmetijskega sektorja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo govornikom v imenu skupin. Gospod Des, dve minuti. Des, please. Hvala, predsedujoča. Gospod komisar, za nas poslance je pomembno, da se ukvarjamo z vprašanjem lakote po svetu. Ne moramo trpeti tega, da številni ljudje in otroci trpijo zaradi lakote. Eh, pred leti sem bil prvič izvoljen v parlament in eh, spomnim se, da, smo, so, da so takrat mednarodne organizacije kot eh, VTO, FAO, ZN in tako naprej so podale izjave, da bo v naslednjih 20 letih razpolovile lakota po svetu. Kaj se je zgodilo? Lakota ni bila razpoljena, povečala se je ena milijarda ljudi. Dnevno trpi lakote. To je ravno nasprotje od tega, kar je bilo, kar je bilo zapisano v izjavah. Eh, in razlogi za to so različni. Obstajajo države, kjer obstajajo nesposobne vlade, kakor naprimer Zimbabve, kjer so iz, eh, kjer so iz žitnice Afrike naredili, lakoto, naredili državo, ki trpi lakoto. Mi pa tukaj preprosto, preprosto molčimo, ampak tudi mi smo krivi. Cele tedne in leta razpravljamo o podnebju, eh, kaj bo se zgodilo čez sto let, ljudi, ki so danes lažji, pa ne zanima podjetje, želijo jutri imeti nekaj za jesti in njim ne moremo ponuditi odgovorov. Če nočem zanemarjati vprašanj prihodnosti, ampak eh, edino človečno je, da se danes ukvarjamo z ljudmi, ki trpijo lakote. Spoštovani komisar, če to, da bi do, tisoč, do 2015 razpolovili lakoto, to se mi zdi skoraj že hinavsko, če to rečemo. Uh, moramo hitreje zmanjšati število tistih, ki trpijo lakote. Vsem eh, lahko dostavljamo orožje, živila pa očitno ne. To je ne uspeh celotne mednarodne skupnosti in to želim tukaj izpostaviti. Moramo ponuditi drugačne odgovore, kot pa tiste, ki jih ponujemo danes. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov gospod Kapulas Santos, dve minuti. E Hvala lepa. Spoštovani poslanci in poslanke. Številke govorijo svojo zgodbo. Vedno znova ponavljamo eh, naše cilje, ki pa so tako absurdni, da je že skoraj smešno govoriti o njih ni spoštovanje eh, dostojanstva, eh, če človek strada in tudi nima možnosti za preživetje. To, da odpravimo lakoti, mora biti prva prioriteta vsake politike in vsa sredstva bi morali tukaj mobilizirati. Nažalost pa se dogaja tako, da so finančna sredstva omejena in tudi drugi viri so omejeni. Mm, potrebno se je tudi uskladiti po vsem svetu in pa regionalno. To je projekt, o katerem danes govorimo. Skupina socialistov in demokratov se je zavezala k temu projektu in prav gotovo bomo lahko veliko prispevali k temu, da bi odpravili ta akutni problem in, ali pa ga vse zmanjšali. Predlogi komisije so pomembni, vendar pa potrebujemo konkretno izvajanje živimo v politično težavnih in eh, negotovih časih, vendar pa je to tudi čas eh, spremembe in čas uh, za to, da Evropska unija naredi več. Skupna kmetijska politika, skupna podnebna politika, globoke reforme, vse to je na dnevnem redu. Za novimi pristojnosti, po tem, ko bo obveljala Lizbonska pogodba, bomo imeli tudi do, um, novo možnost za to, da v Evropskem parlamentu izpolnimo svoje obljube in jih podkrepimo z ustreznimi ukrepi. Želimo si, da bi nova komisija in nova politika prisluhnila tem našim željam in da nas bo pri tem podprla. Hvala. Gospod Lajan, liberalcev. Hvala lepa mojim kolegom, ki so že prispevali k temu. Prva točka, ki jo želim povedati, je, da so bile zadnje visoke cene hrane budnica za nas vse. Vpliv podvojitve cen za žita in riža je zelo vplival na nekatere najrevnejše ljudi v državah v razvoju po vsod po svetu. Dodatnih 75 milijonov ljudi po svetu je postalo lačnih kot neposredna posledica zaradi visokih cen leta 2007 in 2008 in to moramo imati zelo resno. V veliko državah smo videli, da so se pojavili demonstracije zaradi hrane in politične nestabilnosti svetovna populacija naj bi presegla 9 milijard in podnebne spremembe naj bi zelo vplivali na to, kako se lahko prehranjujemo, je po mojem mnenju varnost preskrbe s hrano zelo pomembno vprašanje, s katerim se moramo soočiti in najti rešitve. Evropska unija mora narediti vse, kar lahko, da bi pomagala državam v razvoju, razviti trajnostno kmetijstvo in sisteme za prehrano, ki so samozadostne in to zahteva finance, kako je že povedal komisar v svoji izjavi in to zahteva tudi odprte trge in tukaj je Evropa že storila veliko pri pomoči odpiranja in liberalizacije trgov, vendar velike, veliki problemi, s katerimi se države v razvoju soočajo, je neuspeh politike in nobena količina pomoči ne bo pomagala k temu, dokler nimamo stabilnega političnega in pravnega sistema, ki kmetom omogoči, da so uspešni in da imajo korist od visokih cen na trgu. Ocenjuje se, da bomo morali proizvodnjo v EU povečati za 70 odstotkov, če želimo izpolniti svoje potrebe v prihodnosti in vesel sem, da ima kmetijstvo veliko vlogo v prihodnosti, ne samo zato, da bomo mi samo zadostni tukaj, ampak da lahko tudi prispevamo k globalni varnosti preskrbe s hrano v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Bove, dve minuti. Madame la Présidente, euh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča komisar, kolegice in kolegi, boj proti lakoti zahteva občutne finančne in politične naložbe, ki jih Organizacija za prehrano in kmetijstvo FAO ni mogla zagotoviti prejšnji mesec. Veliko ljudi trpi zaradi lakote in 40 milijonov otrok, tudi moški in ženske umirajo zaradi lakote in to so dramatične številke, ki so se od leta 1996 še povečale. Takrat smo imeli prvi svetovni vrh o varni prehrani in globalna finančna in gospodarska kriza je to še poslabšala. Prebivalstva v državah na jugu so prve padle žrtev tega. In če bi zagotovili 10 odstotkov svetovnega proračuna, za to bi lahko zagotovili potrebno pomoč državam v razvoju, ki potrebujejo pomoč za kmetijsko infrastrukturo. Kriza hrane je eden največjih dejavnikov pri stabilizaciji sveta. Leta 2015 bomo morali nahraniti 9 milijard ljudi, vidimo pa, da se slabša kakovost zemlje, imamo manj biotske raznovrstnosti, imamo vedno več toplo, emisij toplogrednih plinov, vedno več je tudi potrošništva in zaradi tega bomo v bolj krhkem stanju kot pred 20 leti. in hrana je pomemben razlog za to in za lakoto po svetu. Mislim, da moramo podpreti domačo kmetijsko proizvodnjo in na koncu 50 let je Evropska unija sprejela skupno kmetijsko politiko z namenom, da bi proizvali hrano, ki jo je potrebovala. Če je želela to storiti, pa je morala zaščititi svoj notranji trg in svoje notranje potrošnike. No, in mislim, da imamo pravilco do svoje prehrambene soverenosti. In to moramo zapomagati tudi drugim državam, ki zahtevajo to drugod po svetu. Hvala, gospod Bove, gospod Nikolson, za minuto. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naša resolucija v zvezi s tem govorijo o dveh izzivih izkoreninjenja lakote, ki trenutno prizadane eno šestino prebivalstva in zagotavljanje varno dovolj hrano za prihodnost. Soočamo se z stanjem, kjer bomo na eni strani imeli vedno več prebivalcev, po drugi strani pa je proizvodnja hrane vedno bolj polna izzivov, še posebej zaradi ne negativnih posledic podnebnih sprememb in vedno večjih stroškov povezanih s proizvodnjo hrane. Kmetijski element varne preskrbe s hrano je seveda ključen za rešitev tega problema, vseeno pa se moramo posvetiti temu, kako dobro upravljanje v državah v razvoju predstavlja ključen dejavnik. Če želimo uspeti pri izkoreninjanju lakote, naprimer, gospod Des je o tem že govoril, ampak Zimbabve je nekoč bil žitnica Afrike in se je lahko prehranil sebe in tudi številne druge sosednje države, ampak sedaj ga pa uničuje Robert Mugabe in njegovi pribočniki. Mislim, da moramo vsi sodelovati za to, da premagamo ta problem in da se ne pojavijo civilne, civilni nemiri, ki bi se zaradi tega lahko pojavili. Hvala. Hitologo. Hvala, gospod Nikolson. Gospod Lejahik, za minuto in pol. Merci, madame la président, monsieur le commissaire. Hvala, gospod predsedujoča. Komisar, če bi Evropska komisija želela igrati pozitivno vlogo na svetu, če bi želeli zagotoviti, da bomo imeli nov humanizem, potem bi morali poslušati ta krik lakote po svetu. V tej dvorani smo slišali lepe, bogate govore, ampak ali lahko živimo s tem, ker otrok umre vsakih pet sekund. Ne gre za tehnične težave, gre za to, ker smo priča ultraliberalizmu, ki preplavlja svet. Danes kapitalistični svet pomeni, da zemlja, voda in hrana, da so to predmet špekulacij. Zato moramo spremeniti politiko, podpirati organizacijo za prehrano in kmetijstvo in ustrezno ukrepati. Evropska unija mora spoštovati načelo suverene preskrbe s hrano za vse ljudstva in zagotoviti mora zajamčene cene za vsako državo in za vsak kontinent. Poskrbeti moramo, da bomo spoštovali razvojne politike in izbrisati bi morali dolg in preprečiti multinacionalkam, da si nagrabijo zemlišča. de la famine et agir en conséquence, cela grandirait l'Europe. Et sklade hedge spraviti pod nadzor. Tako bi lahko Evropi pomagali. Hvala. Najlepše hvala. In sedaj gospod Belder. Hvala, gospod predsedujoča. V desetih letih, odkar sem član tega parlamenta, sem redno poslušal visoko leteče besede. Um, In spomnim se, da je gospod Barozo eh, na eh, vrhu v Rimu uporabil ravno tako visoko leteče besede. Moramo se boriti proti lakoti in to je moralni škandal. To je bila skoraj kolektivna obtožnica našega dejanja. Vendar imam občutek, da dejansko eh, smo govorili o interesih in eh, potrebah bogatih, ne pa revnih in lačnih. Govorili smo o um, pomo večji uporabi biogorjev, ki je pravzaprav le zvišala cene hrane in povečala lakoto. Ob tej priložnosti v tej dvorani naj opozorim na nevarnost uh, investicij investiranja oziroma premajhno investiranje, da bi v Afriki države postale samozadostne. Um, Neverjetno je, koliko držav je odvisno od uvoza hrane. Sicer imamo pri vsem tem dobre namene, uporabljamo pa napačen pristop. Govorimo, da so države same odgovorne za lakoto in to je sramota, če si eh, pogledamo, kakšno politiko vodijo visoko razvite države. E, če pogledamo, kako je potekal ta svetovni vrh o varni prihrani, slišali smo, da e, je bilo vse nujno, pravzaprav pa ne moremo storiti, ni nam treba storiti nič drugega, kot pa da izpolnimo svoje obljube. Če samo e, citiram, ubogi in revni ljudje ne potrebujejo obljub. Sam sem kristjan in verjamem, da je eh, božja zapoved, da je treba lačne nahraniti. Najlepše hvala, gospod eh, Stojanov, neodvisni poslanec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam sem se osebno udeležil svetovnega vrha FAO o varni prehrani in na svoja lastna ušesa in uč, eh, sem slišal in videl, uh, zakaj je šlo. Zavedati se moram ti stroškov za organizacijo tega vrha, ki je um, na koncu rezultiral le v obljubah. Če, uh, izračunamo, koliko je stalo organizirati ta vrh, eh, bi eh, mogoče vedeli, koliko otrok bi lahko rešili pred smrtjo zaradi lakote. Vse to je seveda odvisno od zmogljivosti in produkcije. Eh, predno eh, gledamo podrobnosti, si pogledajmo celoto. V eh, Bolgariji imamo izredno eh, mogoče celo najbolj plodno dež, zemljo v Evropski uniji in Bolgarija bi pravzaprav lahko nahranila ogromne področja in dejansko pa se danes kmetijstvo v Bolgariji krči po še bolj po vstopu v Evropsko unijo. Kvote, ki nam jih je komisija usilila, eh, so eh, posledica, da ne uporabljamo naše plodne zemlje in ne moremo, na primer, pridelati dovolj paradižnikov zaradi tega, ker so nekakšni podatki stari deset let eh, napačni in zastareli. Bistveno bi lahko eh, izboljšali eh, kmetijstvo proizvodnjo in na ta način eh, se borili proti lakoti, ampak tega ne bodo naredili uradniki, ki le preverjajo številke na papirju. Najlepše hvala, gospod Stojanov gospa e, predsedujoča komisar komisarka gospa dalli lani gospa predsedujoča komisar dame in gospode več kot ena milijarda ljudi po svetu živi v revščini in lakoti vendar to ni posledica kapitalističnega sistema obstajajo celo hujši sistemi od tega naj vam dam le en primer v evropi pred eh, nekaj desetletji je obstajala država z zelo dobrim kmetijstvom in tam je zavladala prava lakata, to je bila Ukrajina. Zato pomislimo, o čem govorimo v tej dvorani. Eh, v letu eh, 1990 eh, smo se odločili za tisočletne cilje in danes se lahko vprašamo, koliko smo v teh ciljev dosegli. Evropejci se sprašujejo, ali so naše politike in naše prioritete pravilno zastavljene in konkretno, ali bodo stroški boja proti podnebnim spremembam večji kot tisti za boj proti lakoti.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 namesto da bi se toliko borili proti podnebnim spremembam, eh, se na veliko borimo proti mlinom na veter. Moramo v celoti izkoreniniti lakoto na svetu, šele takrat nas ne bodo obtoževali, da smo si prioritete postavili napačno in da se borimo proti podnebnim spremembam, namesto da bi se borili proti lakoti. Kmetijstvo je zelo pomembno in bo še toliko bolj v prihodnjih letih letih države v razvoju, moramo pripričati, da investirajo v kmetijstvo. Sami pravijo, da bodo za to namenili 10 odstotkov, mi pa moramo poskrbeti, da se bo to res zgodilo, kajti le tako se bo povečal njihov kmetijski potencial in se bomo borili proti lakoti. Najlepše hvala, gospod Arif, vendar ne vidim ga eh, v dvorani, zato bom dajo eh, besedo, dala besedo za tri minute gospodu Mišelu. Monsieur Silvio Berlusconi, dont le pays a... Hvala lepa za besedo. Enostavno je bil gospod Berlusconi edini predstavnik države G8 na tem svetovnem vrhu FAO o varni prehrani. Čeprav je šlo za pomembne politične in gospodarske dimenzije, na koncu je pa se je ta vrh zreduciral na čisto tehnični sestanek. Seveda želimo doseči um, varnost eh, hrane v časih finančne krize. Eh, vemo, kakšna je situacija eh, po svetu, koliko ljudi je lačnih. Vse to je pa. Um, odvisno od našega delovanja. Torej, ena šestina prebivalstva eh, je danes lačna in to je približno 25 eh, odstotkov več kot leta 2005. Gospod Bove je rekel, da bo to sprošilo še dodatne resne konflikte. Pomankanje investicij v kmetijstvo je prav gotovo eden od razlogov, zakaj danes nimamo dovolj hrane in zakaj je situacija taka, kot je. Torej, 44 milijard um, dolarjev naj bi za, uh, uporabili za boj proti lakoti, vendar to je ostalo le mrtva črka na papirju. Ni bilo politične volje bogatih držav. In sprašujem se, gospod komisar, koliko pa izvajamo zaveze. Um, G8 lansko, iz lansko letnega junija. Vemo, da so eh, te zelo zahtevno. Gospod eh, Barozo je komaj eh, napraskal tisti milijardo evrov pred dvema letoma. Vendar pa je naša prihodnost odvisna od usode raz, držav v razvoju. Ne vidim da je eh, problem ultraliberalizem ali ultrakapitalizem, to je čisto eh, semantično obravnavanje problemov. Ne vidim rešitve, če se bomo tako um, ideološko opredeljevali in bili tako kratko vidni. Nerazvitost določenih eh, držav um, je tudi eh, odgovornost eh, marksizma veliko bolj kot liberalizma. To sem želel povdariti in ne želim se tukaj opredeljevati kakorkoli ideološko in se omejevati na nič drugega kot moralno in intelektualno pošteno. Najlepše hvala. Eh, eh, gospa Sargentini, eno minuto imate. Moj kolega Bove in gospod Belder sta omenila problem in politično realnost, vendar pa imamo nov trend v kmetijstvu. Drž, bogate države se ukvarjajo z bio. Um, gorivi in um, pridobivajo ogromno zemlje po svetu, naprimer na Madagaskarju. Mi imamo tukaj moralno obveznost, da se borimo proti tej novi obliki kolonializma. Uh, na vrhu FAO o tem sploh nismo govorili. Prilaščanje zemlje je problem. In na ta način se ne so. Uh, soočamo z lakoto po svetu. Potem pa imamo skupno kmetijsko politiko v Evropski uniji. Eh, mi imamo ogromno hrane, vendar pa eh, imamo tudi eh, velike omejitve za majhne in velike kmete v državah v razvoju, ki ne morejo dostojno živeti. In zaradi tega morajo uvažati hrano kje je ta eh, pravična in svobodna evropska kmetijska politika. Najlepše hvala, gospa Sargentini. Gospod Ashworth, ena minuta. Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tako Združeni narodi kot Evropske unija se strinjajo, da bo eh, naraščajoče število prebivalstva zahtevalo tudi več eh, kmetijskih izdelkov od 100 do 300 odstotkov več. Strinjamo se s, s, s to trditvijo, ampak eh, gre za nekaj, kar je nujno in si ne moremo privoščiti, da tega ne bi izvedli. Vendar pa eh, naj bi porabili manj energije, manj zemlje, eh, manj vode in izpustili manj toplogrednih plinov. Tri stvari nam morajo biti jasne. Sprva vlade in še zlasti Evropska unija morajo več investirati vlagati v razvoj. In raziskave. Enostavno nimamo informacij na čem naj temelijo naša prihodnost. Glede na nestavitnost finančnih trgov potrebujemo eh, varnostno mrežo v skupni varnosti eh, komitijski politiki in varnost hrane pa prinaša seboj stroške. To so pa stroške, ki jih ne moremo prenesti na potrošnike in zaradi tega poudarjam, da potrebujemo močno skupno komitijsko politiko in moramo to vključiti tudi v proračun. Najlepše hvala. Eh, senhora presidente a declaração final adotada na no- última. gospa eh, predsedujoča zadnja izjava na eh, svetovnem dnevu ljudi ki so ogroženi je bila zelo pomembna svetovnem vrhu eh, tisoč, 193 eh, držav pravzaprav prinaša prazen krožnik v boju proti lakoti. Enostavno ni nobenih konkretnih eh, akcij, ki zadeva 6 milijard ljudi po svetu. Očitno bo do kmalu vsakih 5 sekund umrlo 15 otrok po svetu in to je grozna obtožba za naše obnašanje. Nimamo konkretnih usmeritev. Eh, Louis Michel je pred kratkim eh, govoril o liberalizmu, ki nas je prinesel oziroma pripeljal tam, kjer smo. Eh, Zaščita velikih multinacionalk v agroživelskem sektorju je tisto, kar o groža kakovost eh, hrane, eh, pozabljamo na eh, kmetijstvo nasploh, ki je nujno, saj ti od tega živi 70 odstotkov svetovnega prebivalstva, liberalizacija trgovine in proizvodnje, vse to je pripeljalo v veliko odvisnost mnogih. 44 milijard dolarjev naj bi bilo dovolj, da se eh, zmanjša lakota po svetu ali se jo celo izkorenini. To ni nič v primerjavi z eh, tem, koliko smo zapravili za finančno krizo. Najlepše hvala. Eh, gospod, to, ceno minuto. Uh, Gospa, hvala lepa. Med eh, svetovno vrh, svetovnim vrhom FAO je Ban Ki-moon rekel, da je današnja kriza eh, lakote eh, nekaj, kar nas mora zbuditi za jutri. Eh, neverjetno več ljudi je vsak dan lačnih in ljudje eh, naj bi morali pridelati 70 odstotkov več hrane. Na severu Irske pa so kmetovalci prepričani, da jim Evropska unija prepoveduje in onemogoča eh, večjo proizvodnjo zaradi birokracije in drugih omejitev reforma SKP bo uh, spremenila zmogljivosti proizvodnje hrane in vplivala tudi na ceno hrane. Prav gotovo bodo te narasle zaradi tega, ker bodo pro, ce, stroški proizvodnje više. Če želimo varnost prehrane v Evropski uniji, bomo to dosegli le, če bomo kmetovalcem dovolili kmetovati. In, um, varnost hrane mora biti bistven element pri nadaljnih reformah SKP-ja. Hvala lepa, gospa McGuinness, za dve minuti. Hvala lepa. Kot ena izmed avtorjev te resolucije se najprej zahvaljujem političnim skupinam, s katerimi smo tesno sodelovali, zato da smo spostavili besedilo, ki je dobilo predlogov sprememb in eh, zaradi tega smo zadovoljni. Uh, naša stališča se razhajajo o mnogih zadevah, ampak eh, ko gre za nujne zadeve, ko gre za pomoč tistim, ki stradajo po svetu, je takšno besedilo korak v pravo smer. Sem tudi avtorica um, poročila na to temo v prejšnjem mandatu, zato sem se veliko ukvarjala s to zadevo in nekaj enostavnega bi želela povedati, česar ne razumemo. Kmetovalci so tisti, ki bodo nahranili svet, če bomo imeli ustrezno podnebje in to mislim v najširšem smislu, da lahko opravlja svoje delo. Ostali bomo samo govorili o tem. Naša odgovornost pa je ta, da vzpostavimo takšne politike, da bodo naši kmetovalci lahko proizvajali hrano. Bodo se odzvali, če bo imeli dva glavna elementa, dostojne cene in pa stabilne prihodke. Eh, kriza je oboje ogrozila in kmetovalci ne morejo sedaj preživeti brez tega. Eh, prosim, ne demonizirate skupne kmetijske politike. Nekateri argumenti, ki so bili sedaj povedani, so zastareli. Mi smo reformirali to politiko. Brez skupne kmetijske politike bi imeli še hujše probleme na področju varne oskrbe za hrano. Um, moramo ponuditi eh, tretjemu svetu najboljše lekcije iz naše kmetijske politike. Ne smemo dovoliti, da bi vlade tretjih držav eh, se izmikale svoje odgovornosti. Morajo pravilno izkoristiti razvojno pomoč in mi moramo zagotoviti, da se več denarja porabi in investira v kmetijstvo. Ne smemo se več tukaj iz, eh, izogibati, moramo, biti, moramo nastopiti trdno, imamo moralno odgovornost in to moramo uresničevati. Hvala lepa, gospa Megines. Gospod Guerrero Salom. Gracias, señor el... Hvala lepa, predsedujoča komisar. Svet se sooča z dvema velikima izzivoma, ki jih ne bomo kmalo odpravili. Prvi je boj proti podnebnim spremembam in drugič boj proti lakoti in revščine v svetu. Komisar je podal nekaj številk, tudi poslanci so podajali številke in v končni izjavi o vrhu o varni prehrani je bilo ugotovljeno, da več kot ena milijarda ljudi govori, eh, trpi za lakoto in 40 uh, eh, milijard jih umre vsako leto in gospodarska kriza ter finančna kriza še zaostruje situacijo in prav tako nas oddaljuje od našega boja, saj gremo korak nazaj, namesto da bi šli korak naprej. To so nujne zadeve in zahtevajo nujne odzive. V prejšnjih tednih smo dobili zaskrbljujoče novice tisti, ki povzročajo najhujše emisije, ne želijo sprejeti zavezujočih odločitev v Kopenhagnu. Prav tako pa je zaskrbljajoče tudi to, da ni bilo zavest na vrhu FAO. Skrbi pa nas tudi pomankanje ukrepanja. Ljudje so se razvili zato, ker so vedeli, kako se odzivati na izzive in ker so iznašli odgovore na nje, danes pa vemo, s čim se soočamo, ampak smo izgubili sposobnost ukrepanja. To je, progre, to je problem. Zato bom podprl to resolucijo, ki poziva k nujnemu ukrepanju. Hvala lepa. Gospa Keller za eno minuto. Hvala. 208. člen izbonske pogodbe pravi, da je glavni cilj razvojne politike Evropske unije zmanjševanje in odpravljanje revščine. Revščina je tudi glavni vzrok za, za lakoto. E, prav tako člen pravi, da bo Evropska unija ukrepala na vseh področjih politike, ki ima opraviti s tem. Vendar pa Evropska unija uničuje trge v državah v razvoju, povzroča revščino in zato tudi povzroča lakoto. Uh, Če želimo, da bi naša razvojna pomoč bila učinkovita, potem moramo zagotoviti, da je ne bodo ovirale preostale politike, sicer ne bomo izpolnjevali tisočletnih razvojnih ciljev. In to moramo imeti v mislih, ko bomo revidirali in reformirali politiko, kakšna je skupna kmetijska politika ali ribiška politika. Hvala lepa. Gospa McGuinness ima belo kartico. E, ni rumena, je modra kartica. Prosim, da je prejšnji govornik e, specifičen glede. Um, Has reformed its agriculture policy. We introduced export refunds for the dairy sector last year. The only people who complained were New Zealand. Izvoznih nadomestil. Prosim, da ste tukaj e, jasni in da pojasnite, kaj ste mislili. Prosim, da podate, kje je tisti aktualni problem. Eh, Gospa Keller, bi se želeli odzvati? Da, seveda. Seveda primer zamrznjenega piščančjega mesa je že star vsi ga poznate, ampak tudi sedaj so recimo paradižniki subvencionirani v Evropski uniji, eh, tisti eh, prihajajo na afriške trge in so še bolj poceni od lokalnih proizvodov in zato izkrivljajo trg in uničujejo divna mesta in to je dokaj običajen pojav. Hvala lepa. Nadaljujemo za razpravo. Naslednji govornik je gospod Gladfelder. Hvala lepa, predsedujoča. Vedno več strokovnjakov govori o tem, da bomo imeli leta 2030 krizo na področju nafte, prehrane in eh, tudi vode. Ena milijarda ljudi strada po svetu in uh, ta številka raste hitreje kot število prebivalstva. Vsak šesti človek strada uh, na svetu in v nekaterih desetletjih je lahko to že vsak peti ali vsak četrti. Mesečno oziroma na minuto umrejo zaradi lakote, umrete zaradi lakote dva otroka in uh, Rešitev ne bo v tem, da odpravimo skupno kmetijsko politiko. Evropska unija bo močan akter samo, če bomo imeli močno skupno kmetijsko politiko. Vendar pa lakota ne obstaja samo v Afriki, lakota obstaja tudi v Evropski uniji. V Evropski uniji obstajajo regije, kjer uh, ljudje manj kot 10 odstotkov svojih prihodkov namenijo za hrano, ampak obstajajo tudi tiste regije, tukaj mislim naprimer na določene regije v Bolgariji, v, na jugu Romuniji, kjer ljudje 50 odstotkov svojih prihodkov porabijo za živila. In to je povprečje. Obstajajo tudi tisti, ki eh, izdajajo še več. In to moramo povdarjati. Vedno moramo imeti v mislih to, da ko ustvarjamo nova pravila, ko se draži kmetijska proizvodnja in ko se učinkovitost manjša, naprimer v povezavi z živinorejo, ko se zviša število oziroma količina krme, ki je potrebna za pridelavo enega kilograma mesa, s tem ne povečujemo samo emisij, ampak povečujemo tudi številko uh, lačnih. In uh, ko gre za krmo pri, pri perutnini, potem vesta denar, dodatni denar vzamemo iz mize otroka, ki strada. Hvala lepa. Arda, žungendo se la dramatika situacija. Gospa Kretu. Hvala lepa. Situacija je resna kakor smo danes večer že slišali, tiste najbogatejše indis, indis, un, industrializirane države zelo cinično se ukvarjajo za tem problemom. Svetovni vrh o varni prehrani je to jasno pokazal. Toliko, skoraj noben vodja vlade ni prikazal na tem vrhu, samo eh, gospod Berlusconi je obiskal ta vrh. In to so države, ki predstavlja 70 odstotkov svetovnega BDP-ja in predstavlja tudi mednarodni bančni sistem. Te države so zelo cinične napram eh, revnim državam, ki niso odgovorne za razmere, v katerih so se znašle. Toliko je bilo lakote od 70 let in eh, ljudje še vedno umirajo zaradi lakote. To je človeška tragedija, ki bo zelo močno vplivala na vse nas. že 20 eh, let obstaja prehrambena kriza zaradi zgrešene prehrambne, prehrambene politike. Leta 2006 se je situacija poslabšala med samim svetovnim vrhom o varni oskrbi s prehranom. Pomembno je, da odpiramo uh, trge, da podpiramo proizvajalce v revnih državah, zato da bomo lahko zmanjšali lakote. Hvala lepa. Gospod Stojanov uporablja modro kartico. Ali boste odgovorili na vprašanje? Pelte na pandiste. Želite odgovoriti? Erotič, da se povalil še nadal, že kjer Stojanov. Ali želite odgovoriti na vprašanje, ki ga bo postavil gospod Stojanov? Ali želite odgovoriti na to vprašanje? No. No. no. Oh, ja, ja, Gospod Stojanov, bojim se, da ne boste mogli uporabiti modre kartice. Naslednja je gospa Erans Garcia. Gracias, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Izvolite. Najprej bi želela čestitati eh, gospe McGuinness za njeno pobudo. Se to kaže na pomembno vlogo, ki ga opravlja organizacija FAO, ko gre za eh, varno skrbo s prehrano. Evropska unija želi sedaj zmanjšati denar, ki bi bil namenjen skupni kmetijski politiki. In uh, morda eh, skupna medijska politika ni prioriteta, varna skrba s prehrano pa mora biti. Brez skupne kmetijske politike pa ne moremo dosegati varne oskrbe za hrano. Kmetijska politika brez naše podpore ne more prosto cveteti na trgu. To ni eh, predmet tržnega gospodarstva. Moramo jo podpirati, če želimo, da je kmetijska politika uspešna. Evropska unija mora kakovostno hrano povzročati za eh, vedno večje zahteve na trgu in zato potrebujemo neposredno pomoč eh, kmetovalcem, prav tako pa moramo obnoviti uh, Eh, sisteme upravljanja kmetijstva, tako da bi dobili bolj stabilne cene. To bo koristno ne samo za kmetovalce, ampak tudi za potrošnike in za tretje države. Zato potrebujemo okvir dobre prakse, zato da bomo lahko zagotovili usklajene in uravnotežene eh, pogoje za vse člene v prehrambeni verigi. Prav tako potrebujemo eh, politiko obveščanja potrošnikov v Evropski uniji. Na ta način bomo lahko podprli prizadevanja kmetovalcev, na ta način bodo lahko izpolnjevali pravila, ki jih je zastavila Evropska unija glede varne skrbe s hrano in eh, dobrobiti živali. Naši kmetovalci morajo biti sposobni konkurirati tudi proizvajalcem v tretjih državah, kjer so standardi mnogo nižji ti kmetovalci iz tretjih držav raje izvažajo v Evropsko unijo, kot pa da bi, eh, da bi dobavljali na lastne trge, saj je za njih to boljše v okviru pravil Svetovne trgovinske organizacije. Hvala lepa, gospa Heranc. Končali smo seznam govornikov, tako da sedaj prehajamo na postopek Catch DI. Eh, ker je to zanimiva tema, imam veliko govornikov, prosim, eh, govorite samo eno minuto, saj že zamujamo. Gospa Strifler madame la présidente merci monsieur le commissaire chers collègues otrok umre vsako minuto zaradi revščine in lakote ena milijarda ljudi trpi zaradi podhranjenosti vprašanje varne oskrbe s hrano je eh, mora biti obravnavana kot prioriteta in mora biti na vrhu politične agende moramo zagotoviti koherenco pri eh, vzpostavljanju politike. Eh, zmogljivost in instrumenti v Evropski uniji je, so nujno potrebni za to, da lahko upoštevamo tudi majhna in srednja velika podjetja, eh, da so lahko samozadostna in da so lahko spodbujamo tudi tista podjetja, ki jih vodijo ženske. Tudi v drugih regijah, ki so bolj prizadete, potrebujemo nove, nove mehanizme, davčne olajšave za to um, tako imenovani davek uh, Tobin, da bomo lahko pomagali narodnim državam. Hvala lepa. uh, eh, spričo rezultatov svetovnega vrha o varni prehrani sem bil razočaran. V mediju je bilo komaj poročano o tem dogodku. In, uh, niso se uspeli dogovoriti o podpori 44 milijard za podporo najrevnejšim državam. Zato sem resnično razočaran, kajti ko gre za varno skrbo z hrano, za kmetijstvo in pa razvoj, eh, pozabljamo tudi na problem pomankanja vode. Eh, to je pomembno zdaj, pa tudi v prihodnosti. V luči krize potrebujemo zaveze strani razvitih držav. Na najvišjih ravneh moramo razmisliti o tem, kako Eh, poskrbeti, da bo voda javna dobrina, potrebujemo tudi ustrezne sisteme upravljanja z vodo. Če ne bomo poskrbeli za vodo, nikoli ne bomo premagali lakote. Hvala. V 18. stoletju so napovedali, da bo povečanje prebivalstva preseglo dobavo hrane. V veliki meri njegove zamisli sedaj niso uspele, kajti imeli smo cel niz kmetijskih revolucij, ki so preoblikovali družbo, ampak njegove besede so tudi resnične. V življenjskem obdobju številnih od nas se je prebivalstvo ljudi na zemlji potrojilo in to je neverjetno in v številnih predeljih sveta je to preseglo dobavo hrane. In mislim, da moramo storiti več, da preprečamo pomankanje hrane in zagotoviti moramo nadzor nad prebivalstvom. Zavarovati moramo življenje otrok in pomagati ženskam pri nadzoru družin. In to lahko storimo tako, da rešimo mlade, zato da ne bo potrebe po velikih družinah. V zahodnem svetu smo obsedeni z mesom. Ogromno sredstev gre za to. Vidim, da je moj čas potekel, ampak odpovedal sem se mesu pred 20 leti. Če želite rešiti svet in preprečite, lahko te potem jejte zeleno in ne rdeče. Hvala lepa, gospod Jahre. Minuta. ich habe meinen namen akustisch nicht verstanden. oprostite svojega imena nisem ustrezno slišal. dovolj hrane je človekova pravica in lahko ta je zločin proti človeštvu. mislim tudi, da ima človeštvo dovolj tehničnega in znanstvenega znanja, da bi zagotovili, da nihče ne sme. Nobenemu ni treba umreti zaradi lakoti, če pa se želimo boriti proti lakoti, potrebujemo denar. Ampak ne samo denar, potrebujemo tudi določene predpogoje. Z drugimi besedami, vzpostaviti moramo stabilno demokratično strukturo v državah v razvoju. Boriti se moramo proti korupciji in tretjič, vzpostaviti moramo ustrezne oblike kmetijstva v zadevnih državah. Potem pa lahko začnemo zagotavljati naložbe v kmetijstvo in mislim, da premalo povemo o teh prvih treh točkah. če samo črpamo denar v te države in nič ne spremenimo, potem bo denar prišel v napačne roke in ne bomo dosegli nič. Hvala, gospod Arabela, minuta. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, morda bi lahko povedal to. Prejšnji teden smo govorili o žrtvah lakote v Afriki in industrializirane države morajo nekaj storiti v zvezi z lakoto in v Afriki. Rimu je bil vrh FAO in mnoge nevladne organizacije so multinacionalke obdolžile, da si grabijo zemlišča, to velja za Afriko, pa tudi za Indonezijo. Tendenca bogatih držav je, da uporabljajo kemične, kemična gnojila v Afriki in to uporabljajo na mesto lokalnih tehnologij, ki se že uporabljajo s tem torej ne spodbujamo lokalne tehnologije, zato mislim, da bi morali spodbujati programe partnerstva, zato da bi lahko usklajevali prizadevanja za boj proti revščini in podpirali subsistenčno kmetijstvo. To moramo storiti. Torej. Hvala lepa, gospod Küstinger. Minuta. Gospod Küstinger. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dolgoročna varnost oskrbe hrano je eden do, pomembnih ciljev SKP-ja in v luči pomankanja hrane moramo povdariti potrebo po močni skupni kmetijski politiki, ki bo še naprej igrala ključno vlogo v prihodnosti, zato da bi lahko rešili te globalne izzive. To zahteva zadostno financiranje za SKP in sicer na dolgi rok. To je pomembna stopnica v varnosti oskrbe s hrano v EU in to bo koristilo tudi v drugih regijah sveta. Potrebujemo pa varno oskrbo z vodo, varne ekosisteme, razumno financiranje in inteligentno sodelovanje in tudi uravnotežene tržne sporazume, ki ne bodo ogrožali kmetijstva, ampak ga spodbujali. To so ključni vidiki globalne varnostni, varnostne skrbe s hrano. Hvala. Torej? Hvala lepa, gospod Nikolesku. Minuta în primul rând cu riscul de a repeta Morda bom ponovil nekaj, kar je povedal že gospod Stojanov. Oželujem dejstvo, da veliko zemljišč ni obdelanih. Čudno se mi to zdi, po drugi strani pa obsojamo dejstvo, da na svetu obstaja lakota. Komisar je govoril o samozadostnosti. Samozadostnost ni enako kot varnost preskrbe s hrano in mislim, da bi to lahko negativno vplivalo na trenutne okoliščine. Podnebne spremembe imajo različen vpliv glede na regijo in to pomeni, da država morda. Govornik je bil prekinjen, gospod Harkin. President. Hvala, gospod predsedujoča. Želim samo komentirati o dveh zadevah, ki smo jih slišali tukaj v razpravi. In sicer povezava med lakoto in podnebnim spremembam. Bank Imun je povedal Rimu, da do takrat, ko bo globalna oziroma ker globalna populacija raste in se podnebje spreminja, bomo do 2050 morali proizvesti 70 odstotkov več hrane in vreme pa je vedno bolj skrajno in nepredvidljivo. Zato moramo vse pozitivne vidike, ki jih storimo v podnebnih spremembah, to se bo odražalo tudi v zvezi s hrano. In druga možnost pa je enaka možnost oziroma enaka lažja opcija. Za vse je kriva SKP, tudi za ra svetu razvoja. SKP ni popolna, ampak smo jo reformirali. Če želimo, da bodo naši kmetje še naprej proizvajali in zagotovili varnost preskrbe s hrano v Evropi in moramo spodbujati regulacije, ki jih ne bodo spravile na boben. Naprimer, prebrali bi lahko študijo o reformi industrije sladkorja v Evropi in pokazali bi, da smo s tem koristili tudi tistim tretjim državam ali smo morda s tem koristili samo tistim največjim proizvajalcem sladkorja. Nikakor ne želim minimirati vprašanja lakote, ampak moramo paziti, da ko predlagamo rešitve, to dejansko kaj pomaga. Hvala lepa. Gospa Sajer, prosim. On erittäin hyvä, että samana päivänä kun käsittelemme. Hvala lepa. Na isti dan, ko govorimo o podnebnih spremembah, govorimo tudi o varnosti preskrbe s hrano. Vemo, da je podnebna politika odgovorna za te probleme, ampak določili smo si nerealistične cilje, naprimer za biogoriva in to je vodilo do tega, da imamo porabljeno zemljo v državah v razvoju, zato da smo proizvajali rastline za biogoriva in ljudi smo prikrajšali za njihovo zemljo. In v skupni kmetijski politiki so bile prav tako izkrivljanja, izvajali smo presežek državam, v države v razvoju. Treba si je zapomniti da imamo tudi danes dovolj sveta na svetu, ampak nimamo dovolj volje, da bi ga ustrezno razdelili. Hvala. Hvala lepa. Zadnji govornik je gospod Sikerski, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. Na zadnjem srečanju FAO se države niso mogle dogovoriti o razumnem predlogu. Pomankanje mednarodne strategije je zelo zaskrbljujoče. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da bo, naše, da bo število prebivalstva do leta 2050 naraslo na 9 milijard. Zapomnimo si, kakšne posledice je imela kriza s hrano leta 2007, ko so se nenadna povišene cen hrane vodile v to, da so bili milijoni ljudi lačni. Mislim, da bi ta kriza morala biti lekcija za nas. Moramo ustaviti vse dejavnosti, ki vodijo do omejevanja kmetijske proizvodnje. To pa je žal tako zelo popularno v EU, upoštevati moramo tudi trende na mednarodnih trgih. Kakršnekoli omejitve v okviru SKP nimajo nobenega smisla in to predstavlja tudi grošnjo za našo varno preskrbe s hrano. Pomagati moramo državam v razvoju, zato da razvijajo takšno kmetijsko politiko, ki jim bo omogočala samozadostnost na področju prehrane. Hvala. Hvala. Po tej zanimivi razpravi bo sedaj imel končno besedo komisar. Spoštovana gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, res mi je žal, da noben razen enega voditelja G8 ni bilo na eh, svetovnem vrhu FAO in seveda tudi predsednika komisije Baroza. In tole kaže, da ni veliko novosti bilo doseženih na tem vrhu, kot kaže tudi končna deklaracija. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da smo eh, varnost prehrane uspeli ohraniti na političnem dnevnem redu. In eh, v letu 2009 je bilo več vrhov eh, namenjenih temu cilju in rezultat je, da je to sedaj visoko na, eh, med prioritetami varnost hrane namreč. Naslednje leto bo to, naprimer, na nekem vrhu govorili o nadaljem razvoju in v to smer. In to je pozitiven element. Sam sem bil v Rimu in res eh, dokončna deklaracija je bila nekoliko razočarajoča, vendar pa so bile razprave zelo dobre, udeležba je bila zelo številčna in nekaj dobrega se iz tega vendarle lahko izcimi naprimer, eh, prodaja eh, plodne zemlje v državah v razvoju eh, je dobra za tiste države, ki nimajo nobene plodne zemlje. Torej, to je eden od načinov, kako se lahko sporazumemo. Naj povem še nekaj. Kot je že reklo nekaj poslancev, nič ni idealnega v tem svetu in tudi ne eh, skupna kmetijska politika. Vendar, če pogledamo rezultate skupne rezult, eh, eh, kmetijske politike na države v razvoju, lahko rečemo, da je bistveno manj škodljiva kot pa sistem velikih blokov uh, trgovinskih partnerjev uh, in Svetovna trgovinska organizacija je priznala, da uh, vse, skoraj vse naše subvencije ne izkrivljajo trga in uh, se uh, zaradi tega ne povečujejo cene kmetijskih izdelkov. Ravno tako sem nekoliko razočaran, če lahko Eh, tako rečem, da stalno govorimo o tem, kaj lahko, kako lahko pomagamo. Namreč eh, imamo eh, posebno program za hrano, ki vključuje eh, znatna sredstva na letni osnovi in v okviru tega se ne ukvarjamo z dobavami hrane, ampak se predvsem ukvarjamo z dobavami semena. In eh, poskušamo podpreti majhne kmetovalce v državah v razvoju. Eh, ta eh, program vključuje tudi um, elemente inovac, za inovacije, eh, podpira ga mehanizem Svetovne banke in tako dalje. Torej, ta program sam po sebi predstavlja inovacijo, eh, ki jo je upeljal moj predhodnik. Je pa ena stvar, katero, pri kateri se z njim ne strinjam. Namreč, eh, eden od poslancev, gospod eh, Deherik, eh, ki ni socialist, pravzaprav je komunist. Poglejte, kateri politični skupini pripada. Razen tega pa smo tudi v Akvili prevzeli svojo odgovornost in tudi Evropska komisija jo je, In namenili smo 4 milijarde eh, dolarjev, to je 20 odstotkov eh, svežnja za hrano, kateri, o katerem smo se sporazumeli. In tako smo postali daleč največji donator na tem področju, ki se je zavezal dati sredstva v Akvili. Pa ne le, da smo se zavezali tudi dejansko jih bomo nakazali. Gospa predsedojoča, če mi dovolite še zadnjo besedo, glede eh, nove eh, skupne kmetijske politike in politike varnosti hrane v eh, načrtu, eh, delovnem načrtu. Um, Komisije za leto 2010 je tudi uh, poročilo o tej novi politiki oziroma sporočilo o tem, ki bo vključevalo uh, sp, uh, socialno zaščito, vpliva podnebnih sprememb, vplive eh, novih tehnologij, biotehnologij, biogoriv in tako dalje. In v tem sporočilu bomo pozvali k različnemu delovanju. Cilj bo eh, izboljšati nadaljno pomoč Evropske unije državam v razvoju oziroma njihovemu kmetijstvu. Eh, in to je še toliko pomembnejše z zaradi rasti svetovnega prebivalstva, pa tudi eh, nevarnosti, ki ga predstavljajo prodnebne spremembe za trajnostno kmetovanje. Druga točka, kako Evropska unija lahko najbolje izkoristi svoje izkušnje in uporabi eh, regionalne politike pri razvoju um, eh, skupne kmetijske politike in politike varne hrane. Tretjič, harmonizacija politik v skladu z. Um, akcijsko agendo iz Ake, kako. Um, pripraviti se na eh, spremembe MDG eh, v New Yorku leta 2010, kot se predvideva. In tudi ukvarjalo se bo to sporočilo z zadevami, ki so postale aktualne na področju varne hrane. 16. novembra uh, smo pripravili uh, posvetovanje in nadaljevali bomo v to smer tako, da bo komisija na koncu pripravila uradno sporočilo. Najlepše hvala, gospod eh, komisar. Dobila sem eh, šest predlogov za rezolucijo na to temo. Glasovanje o tem bo potekalo jutri. Zato bi eh, tukaj zaključila z razpravo v tej točki in prišla na naslednjo točko na dnevnem redu. Izjava komisije uvoz mesa iz tretjih držav. Začeli bomo z eh, komisarko Vasilijo. Beseda je vaša.